da zasedete svoja mesta. Otvaram posedzenje zavješone. Zasedanje, ki je bilo prekinjeno 6. maja 2010, se eh, danes nadaljuje. Najprej imam za vas nekaj predhodnih informacij.